zlasti glede krimskih tartarev, imamo predlog spremembe kolega Plenkoviča. Plenkovič. Kolega Plenkovič. Thank you very much, Mr. Chairman, regarding... Gospod predsedujoči, ustni predlog spremembe v zvezi z sedmim odstavkom gre samo tehnič, za tehnični popravek, uh, o